Vi veste. Dragi kolegi, prosim, usedite se, čez nekaj trenutkov bomo začeli. After I say who is rapporteur, then you chair or the debate. Yeah? Okay, so let me open the joint meeting of. Tako. Pričenja se skupno zasedanje odbora eh, za ekonomske in notarne zadeve in odbora za proračun. Danes smo skupni sestankom začeli, jutri ob 11. nadaljujemo. Začetek moramo sprejeti dnevni red, vsi se strinjate, obvestil predsedujočega ni, tako da se lahko kar lotimo prve točke. Vzpostavitev Evropskega denarnega sklada poročevalca sta Pedro Silva Pereira iz SND in v odboru Ekon in Vladimir Manka iz SND v odboru za proračun. Zdaj bo sledila razprava poročevalcev in poročevalcev v senci in predsedovanje prepuščam kolegu iz odbora za proračun. Hvala lepa. Takole, kar se tiče razprave, do sedmih zvečer imamo časa, malce manj kot 45 minut, tako da predlagam, da kar takoj začnemo. Besedo dobite najprej oba poročevalca. Tudi na mojem seznamu najprej piše Pedro Silva Pereira, tako da mu kar dajem besedo. Izvoli. Um, Hvala, predsedojoči, dragi kolegi. Za začetek bi se zahvalil soporočevalcu, gospodu Vladimirju Manki, za zelo dobro sodelovanje. Zelo dobro sva sodelovala, ko sva pripravljala poročilo o reformi Evropskega stabilizacijskega mehanizma, ki se bo zdaj imenoval Evropski denarni sklad. Vzpostavili bi torej Evropski denarni sklad. To ni nova zamisel, o tem smo intenzivno razpravljali že zadnjih nekaj let. V okviru reforme naše ekonomske in monetarne unije. Zadnji predlog, ki ga je predstavila komisija decembra 2017 o vzpostavitvi Evropskega denarnega sklada, bi morali podpreti, po najnem mnenju, ker gre za pomemben prispevek v evropskih razpravah. Naučiti se moramo česa iz posledic finančne krize, okrepiti evroobmočje, tako da bomo vzpostavili dober instrument, s katerim bi lahko podprli države članice, če se znajdejo v težavah in da bi tako zagotovili stabilnost naših gospodarstv v primeru prihodnih asimetričnih in simetričnih šokov in pretresov. Vse to je jasno zapisano v snutku našega poročila. Vzpostavitev Eh, o evropskem finančnem instrumentu in poznajo o evropskem mehanizmu za stabilnost. Kljub kontroverznim, nekaterim kontroverznim elementom je bil to dober prispevek na evropski ravni, ker smo lahko s tem pomagali več evropskim državam. Ampak zdaj pa je prišel čas, da se pogovorimo o reformi mehanizma ESM in Evropski parlament bi moral tudi ustrezno sodelovati v tej razpravi in zagotoviti svoj prispevek. Osnutek poročila predstavljamo danes in gre za ambiciozen osnutek. Hkrati pa ostaja tudi pragmatičen, upošteva trenutne politične razmere in ohranja našo dolgoročno vizijo za prihodnost. Naš predlog za reformo ESM temelji na pristopu v dveh korakih. Najprej treba zagotoviti kratkoročen uspeh. Prioriteta našega parlamenta pa mora ostati tudi jasna na srednji in dolgi rok. Parlament bi moral potrditi da je treba ta instrument vključiti v pravo skupnosti, kot je bilo že večkrat izpostavljeno. Treba je zagotoviti, da bodo monetarne funkcije v izključni pristojnosti Evropske centralne banke in zato predlagamo, da se ime instrumenta spremeni. Namesto denarni sklad, Evropski denarni sklad, predlagamo, Evropski sklad za stabilnost, European Stability Fund. To je po našem mnenju poimenovanje, ki je bolj ustrezno. In s tem bi se izognili nesporazumom glede porazdelitve pristojnosti. Monetarna politika namreč ostaja v pristojnosti Evropske centralne banke. Drugič, pozivamo k temu, da se zagotovijo ustrezna varovala, tako da se okrepi bančna unija. Ne smemo pa pozabiti niti na to, da je treba hitro dokončati evropsko schemo za depozite, kar je tudi na agendi bančne unije. Če enotni mehanizem za reševanje in ta schema mora postati operativna čim prej. To pa ne sme postati organ, ki bo pomagal le pri reševanju bank. Glavna naloga tega instrumenta bi morala biti podpora državam članicam, če to potrebujejo, če pride do hudih ekonomskih pretresov. Prav tako pojasnjujemo, da ne bo podvajan in prekrivan med pristojnostmi tega organa in fiskalnim nadzorom, ki ga že izvaja Evropska komisija. In še za konec, predsedujoči. Prepričani smo, da se na kratki rok še da kaj izboljšati, ko gre za povezavo med Evropskim mehanizmom za stabilnost in našim parlamentom tako da se izboljša naša demokratska legitimnost in odgovornost. Predlagamo, da se podpiše memorandum o razumevanju med parlamentom in tem evropskim mehanizmom, tako da se poglobi medinstitucionalno sodelovanje in zagotovi ustrezno upravljanje v evroobmočju. To so naši predlogi in veselimo se že razprave s kolegi. tako da bomo čim prej zagotovili pozitiven prispevek Evropskega parlamenta v teh tako pomembnih razpravah o, Evropske, o reformi Evropske ekonomske in monetarne unije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še gospod Manka kot poročevalec eh, v imenu odbora za proračun. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala kolegu. hvala Pedro Ferreri za sodelovanje. Vse skupaj je zelo dobro povzel, tako da bom sam kratek. Na Slovaškem, v moji državi, je naša vlada padla zaradi Evropskega mehanizma za stabilnost. Takrat smo glasovali, da bi morali podpreti Grčijo, eh, evro in tako naprej. Potem se je pa izkazalo, če tega mehanizma ne bi vzpostavili na medvladni ravni, bi se znašli v hudih težavah in naše gospodarstvo bi zaradi tega močno trpelo. Tako da se je izkazalo, da je močno evro območje ključnega pomena ne le za njegove člane, temveč za celotno Evropsko unijo in to je za nas velika lekcija. Ni dobro le, če borimo svoje lastne bitke saj kaj takega škoduje ne le tistim, ki so upleteni v bitke, temveč vsem. S tem se krepi tudi populizem in eh, skrajni pogledi, tako da bi se morali bolj osredotočiti na solidarnost. Z proračunskega vidika je instrument, ki ga vzpostavljamo, v tem trenutku obstoječi mehanizem zajema vse države članice. Nov sklad, ki bi ga vzpostavili, bi kril izgube tako, kot je bilo doslej. Ta novi mehanizem, ta novi sklad se bo financiralo ločeno, imel bo svoj proračun, tako rekoč. če bi to nekako povezali s prejetjem proračuna, se ne bo spremenilo nič. Poročilo računskega sodišča pravi, da je medvladna rešitev, ki smo jo uporabljali doslej, nekaj, kar bi se da, smelo izvajati le kot izredni ukrep. Bolje bi bilo predvideti metodo skupnosti. E, tako da računsko sodišče podpira to, kar sprejemamo mi. Trenutni mehanizem in novi mehanizem se ne financirata iz proračuna EU, to je treba povdariti. Dokler financiranje tega mehanizma krijejo države članice, to pomeni, da predpisi o proračunu, ki jih imamo na ravni EU, ne veljajo tako da bi bilo treba pripraviti nove predpise za uh, kritje proračuna novega mehanizma. Toliko z moje strani kot uvod. Veselim se že pripomb kolegov in nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Dank, um, ähm, dan... Hvala. Prosil bi za mnenje poročevalcev v senci za ELS za odbor Eko, najprej kolega Fanden Kendelare, potem pa bo sledil kolega iz odbora za proračun. Prosil bi vas, če se da, da se držite časa dveh minut. Bom poskušal. Poskušal bom govoriti čim hitreje. Hvala poročevalcu za, hvala bom poročevalcema za poročilo. Potrebujemo evropski mehanizem za stabilnost, potrebujemo ustrezen denarni sklad, da bi se borili proti špekulantom. Kot Evropski parlament se moramo hitro vključiti v te razprave, ker je treba izpostaviti še nekaj stvari, ampak o tem malce pozneje. Za ELS je zelo pomembno, da bi ta sklad deloval kot eh, preventiva oziroma pomoč v času kriz. Treba je zagotoviti finančno pomoč za reformo v državah članicah, ki se znajdejo v težavah. Tretjič, ta sklad nudi finančno pomoč, ki pa mora biti vezana na politične predpogoje, ki še niso dodelani. Poleg tega je treba izvajati Evropski pakt za stabilnost in rast. Tako, da bomo imeli dobro podlago v vseh državah članicah, da se ustrezno borimo proti šokom. četrtič nadzorna funkcija. Da bi ESM pretvorili v denarni sklad, zato potrebujemo demokratično legitimnost in nadzor in to je naša naloga kot Evropski parlament. Zato se mi zdi dobro, da se v poročilu že dotikamo tega, ampak tudi nacionalni parlamenti morajo imeti priložnost, da izrazijo svoje mnenje. Evropski denarni sklad ne sme omejevati nadzora nacionalnih parlamentov. Ampak to je odvisno tudi od ustav različnih držav članic. To, ta mora dovoljevati nacionalnim parlamentom, da tudi zagotovijo svoj prispevek. E, direktorja tega sklada mora izvoliti Evropski parlament in eh, tudi zagovarjati se mora pred parlamentom, če bo treba. Potem pa se sprašujem še, kako bo s pristojnostmi, kdo bo vse to plačal in tako naprej. Ampak to so gotovo točke, o katerih se bomo v prihodnje še pogovarjali. Zdaj pa Sigrid Murašan, predstavnik ELS v odboru za proračun. Hvala lepa. Najprej bi čestital obema soporočevalcema za poročilo, ki se mi zdi dobro uravnoteženo. Upoštevala sta različna mnenja, ki obstajajo v zvezi s tem tako pomembnim instrumentom. Najprej nekaj pripomb. Evropski denarni sklad mora biti ustrezno močan, saj je celotna njegova verodostojnost odvisna prav od tega, koliko sredstev bo imel na voljo. Tako da bomo morali še marsikaj razjasniti, kako se bo vse skupaj financiralo, da bomo prepričali tudi akterje na trgu. Poleg tega mora biti povsem jasno, da gre za orodje le za nujne primere. In če naj se ustrezno odzivamo, na takšne nujne, izredne razmere v okviru Evropskega denarnega sklada na evropski ravni je seveda treba ulagati tudi v preventivo, v preprečevanje kriz, torej da spodbujamo uravnotežene proračune, pravočasne strukturne reforme, da krize preprečimo. Če bomo le ustanovili Evropski denarni sklad, to lahko eh, primerjamo s tem, da mi nekdo reče, da bo za vogalom zgrajena nova bolnišnica, ampak to ne pomeni, da lahko kar tako zbolim, ker bo na voljo nova bolnišnica. Ne. Da še vedno se moram prehranjevati zdravo, ohraniti primerno telesno težo, to torej pomeni primeren proračun, moram telovaditi, to pomeni izvajati strukturne reforme pravočasno, tako da sploh ne zbolim. Kajti kljub temu, da imam na voljo novo bolnišnico, seveda nočem zboleti. demokratična odgovornost vizave Evropskemu parlamentu, tudi to je zelo pomembno. Treba je pojasniti pa tudi odgovornost in vlogo nacionalnih parlamentov, pri čemer moramo upoštevati tudi uh, ustavne omejitve, ki morda obstajajo v nekaterih državah članicah. Treba pa se pogovoriti tudi o udeležbi držav izven evroobmočja. Še vnaprej je treba delati na enotnosti Evropske unije in da bi zdaj eh, državam izven evroobmočja rekli, da v tem skladu ne morejo sodelovati. Mislim, da bi s tem eh, razkole, prepade med državami v evroobmočju in državami izven evroobmočja še povečali. Tako da v tem smislu se že veselim dela z obema soporočevalcema v odboru za proračun. Hvala lepa. Hvala. Zdaj je na vrsti kolega Krmal iz vrst S in D v odboru za ekonomske in mandarne zadeve. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Oba eh, soporočevalca ste zelo pridno delala, eh, ampak s tem se bom pa tudi lotil kar bistva stvari. Evropski denarni sklad je, ta, je zelo nepotreben. Ta bi bil potreben, če bi bil evro zgodba o uspehu. Ko, pravim, ko sam pravim, da je evro spodletelo, drugi pravijo, da je zgodba o uspehu. Ampak zakaj potem potrebujemo vse te instrumente? Že deset let živimo v, skupaj s politikami za reševanje evra. In ne morem ugotoviti, kakšen smisel ima vse to. Če bi radi evro stabilizirali, potem bi moralo biti vse preprosto. Vsi poskrbimo za to, da bodo eh, kriteriji iz Maastrichtske pogodbe spoštovani. To bi pomenilo stabilizacijo. Če pa zdaj ugotavljamo, da obstajajo velike nevarnosti, če si pogledamo Evropsko centralno banko, ki leta in leta vodi politiko obresti pri ničelni meri, pa se še vedno nič ne zgodi. Zakaj? Ker evro žal ni ustrezen za vse države, ki so v evroobmočju. In če zdaj izhajamo iz tega, da bi s par milijardi evrov že zagotovili zdravilo za kaj takega, moram priznati, da s tem presegamo vsaj moje sposobnosti dojemanja. Hvala lepa. Poročevalec eh, za liberalce je prišel gospod Klinc in dobi besedo. Jaz slišal sem besede govornika pred seboj, govoril je o velikih zneskih, o milijardah. Ampak sam na vse skupaj ne gledam tako zelo kritično. Vem, da evro sicer ni optimalna valuta, to ni neko novo spoznanje in da se soočamo z nekaterimi težami, ampak pristop evropskega mehanizma za stabilnost, ki naj bi se pretvoril v evropski danes sklad, se mi zdi v redu. Kako se bo to imenovalo v prihodnosti, bomo videli. Najbrž naj bi se skupaj še vedno imenovalo Evropski mehanizem za stabilnost. Ker si bomo s tem prihranili različna dodatna preverjanja, ampak to je nekaj postranskega. Sam osebno obžalujem, da bo novi ESM oziroma Evropski denarni sklad še vedno ostal medvladne narave in da se ga ne bo urejalo na ravni skupnosti. Ko je bil ustanovljen Evropski mehanizem za stabilnost, je bilo to obljubljeno. In sam sem tem obljubam verjel, zato sem zdaj razočaran. Dober znak bi bil pokazati, da bo ta sklad odgovoren na podlagi prava skupnosti in da bi bil torej ustrezno odgovoren tudi Evropskemu parlamentu. To sicer ne pomeni možnosti veta iz ustavnih razlogov, da bi morali torej nacionalne parlamente iz tega kar izpustiti. Vse oboje bi morali združiti in potem bi bilo v redu. Če bi se to spostavilo po pravu skupnosti, bi bil ta sklad neodvisen. Moral bi biti tako neodvisen kot Evropska centralna banka in potem bi bil tudi neodvisen od vsakršnih nacionalnih razmislekov in eh, pritiskov, lahko bi izvajal svoje analize in sodeloval v programih za reševanje in pomoč. V prihodnosti eh, bo tudi odločilno, ali bo ta sklad lahko izvajal svoje funkcije ali ne, da se bo pogajalo glede na moto pomoč ja, ampak samo, če v zameno izvajajo solidne ukrepe. Solidarnosti ja, ampak samo na podlagi solidnosti. Če bi se takšne pogoje prekršilo, bi moral imeti ta sklad na voljo tudi možnosti za sankcije. In to bi moral imeti ta sklad. To ne bi smelo biti v pristojnosti komisije, kajti doslej smo že večkrat opazili, da je komisiji včasih težko izvesti sankcije oziroma postopke za nažitev sankcij, ki bi jih morala. Torej, ne gre za to, da bi brez vsakršnih varoval porabljali denar davkoplačevalcev in ga namenjali določenim državam članicam, še vedno bodo veljale klauzule za bailout kot prej. Ja, takoj bom končal. Torej, če se kdo znajde v težavah, je treba najprej zagotoviti ustrezno za sodelovanje upnikov, preden se porablja denar davkoplačevalcev. In v zvezi s tem je odločilno tudi to, da se državne obveznice ne obravnavajo več tako privilegirano kot doslej. Banke bodo tako bistveno bolj previdne glede tega, bodo, kako bodo sestavljale svoje portfelje in tudi države bi torej morale biti dovolj odgovorne eh, pri svojem proračunu, preden lahko račune na kakršnokoli dodatno financiranje. Ja, niste bili tu na začetku, ko sem prosil, da se vsak drži časa za govor dve minuti. Zdaj sem bil zelo potrpežljiv s kolegom iz vrst liberalcev. Ja, hvala lepa. No, ne vidim več nobenega poročevalca v senci, tako da lahko dam besedo kolegom, ki so prosili za senco. Zaenkrat je bila to samo kolegica Beres. Izvolite. Euh, euh. Hvala, zanimivo je bilo slišati vse te argumente. Zdaj bomo spet začeli z. Za zelo razburkano razpravo, ne bomo iskali rešitve, ampak vsak eh, zagovarja samo svoje ideološke argumente, ki ne upoštevajo naukov, ki bi se jih morali naučiti v krizi, zaradi katere smo morali spostaviti ta evropski mehanizem za stabilnost. Prav tako pa se mislim, da ne zavedamo dovolj izkušenj, ki smo jih imeli z izvajanjem tega mehanizma. Stališče tega parlamenta je vedno bilo, da je treba ta evropski mehanizem za stabilnost vključiti v uh, okvir skupnosti. In mi smo to storili resolucijo za resolucijo. In zdaj upam, da ne bomo se odrekli temu cilju. Strinjam se s premembo imena. Predsednik Dragi je ravno kar povedal, kako pomembno je za njihovo inštitucijo, glede to, da ni nikakršnih dvomnosti, kdo izvaja monetarno funkcijo v Evropi in strinja se s predlogom našega soporočevalca. Glede tega, kako bi lahko bil vključen Evropski parlament, sama sem za tak institucionalni ustroj, ki ne bo preveč kompleksen. Eh, komisija je pristojna za nadziranje proračuna, za pripravo novih zakonodajnih progov in tako naprej. Z tega moramo izhajati. Zdaj čakamo na to, da bo ta mehanizem za stabilnost vključen v okvir skupnosti. Ampak mislim, da, bomo, da moramo paziti, da bo vzpostavljena neka legitimnost te inštitucije. Potencijal, ki ga ima Evropski mehanizem za stabilnost, je velik. Vemo, da bo imel določene funkcije glede sklada za reševanje, poleg tega pa bo uh, tudi varovalka za celo vrsto različnih funkcij, ki jih potrebuje evroobmočje. Še nekaj bi dodala glede nečlanic evroobmočja. Vemo, da ne želimo, da evro postane zaprt klub, ampak mislim, da moramo vsi prezeti svoje odgovornosti. Tudi nečlanice evroobmočja evromoče morajo izkoristiti brexit in jasno povedati, kako želijo vstopiti v evro. O tem se nikoli ne pogovarjamo in mislim, da se zaradi tega ustavijo število naše uh, razprave. Po brexitu mislim, da bi morali vsi se odšlaniti v evroobmočje. Vem, da je to težavno. Mislim, da je prav, da vse države članice delijo isto valuto. Hvala lepa. Tudi komisija je toplo vabljena, da predstavi svoje stališče, če želi. Ja, uh, hvala, gospod predsedujoči. Bom govoril kar v angleščini, če smem. Najlepša hvala. Komisija je zelo hvaležna, ko izražate podporo našemu predlogu, kar smo slišali tako v razpravah zdaj, kot v poročilu. Prepričani smo, da je Evropski mehanizem za solidarnost nabral dovolj, dovolj izkušenj, da je prevzel pomembno ulogo v okviru obladovanja kriz v Evropski uniji. Zato se nam je zdelo, da je zdaj pravi čas, da ta medvladni organ vključimo v okvir skupnosti in prav zaradi tega smo pripravili ta predlog. pravite, da je treba zauzeti bolj pragmatičen pristop in razmisliti o tem, da se zagotovi nekakšen umestni status, dokler ne bi bili pripravljeni, da se ta mehanizem prevzame v okvir skupnosti. Če si pogledamo ukrepe, ki so predlagani, bi odbor in parlament opozoril na dokument, ki smo ga objavi, ki ga je ESM skupaj s komisijo objavil pred kratkim. Gre za skupno stališče o možnih načinih, kako okrepiti vlogo Evropskega mehanizma za stabilnost in njegov vpliv v okviru programskega dela in izven programskega dela. Ta dokument je objavljen na spletni strani komisije in strani mehanizma ESM. V dokumentu Izražamo tudi podporo, da se izboljša transparentnost in odgovornost mehanizma ESM, tudi ko je medvladni organ. In to je popolnoma v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili, ko smo pripravljali predlog. Prav tako je v skladu s priporočili v osnutku, v osnutku poročila. Tako da. Vas pa vsem podpiramo zdaj, ko razmišljate, kako izboljšati transparentnost in odgovornost mehanizma ESM, tudi če bo to ostal medvladni organ zaenkrat do dne, ko bo v celoti vključen v evropski okvir. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo tudi prišli do konca seznama govorcev. Če bi želel kdo od soporočevalcev še besedo, izvolite, gospod Manka. Silva Pereira dann. Bitte schön. Bitte, Herr Gospod Pereira. Najlepša hvala. Hvala za vse pripombe. Vesel sem, ker ste poročilu priznali, da je uravnoteženo in dobra podlaga za naše skupno delo. Naš namen je bil zagotoviti pozitiven prispevek za razpravo o reformi mehanizma uh, ESM. In predlagali smo torej ta pristop v dveh korakih, da ohranimo dolgoročno vizijo, da se mehanizem ESM vključi v okvir skupnosti, pri čemer pa še vedno podpiramo kratkoročno reformo mehanizma ESM, da bo to tudi uvrščeno na dnevni red decembrskega vrha, in bo lahko vključene v odločitve, ki se bodo sprejele tam. Izpostavil oziroma odzval bi se na nekaj problemov, ki ste jih izpostavili, tudi če ti zaenkrat ne obstajajo. Govorili ste o medvladni naravi mehanizma ESM, to se v bližnji prihodnosti sicer ne bo spremenilo, prav nasprotno, prvi korak te reforme bi ohranil medvladno naravo mehanizma. Tako da zdaj, ko vas skrbi, kako bi bili vključeni nacionalni parlamenti in kakšne bi bile ustavne omejitve, so sicer že smiselni pomisleki, ampak eh, o tem moramo razmišljati, ko bomo enkrat prišli do vključitve tega instrumenta v evropski pravni okvir. Poleg tega ste omenjali pogojenost, torej kakš, kako bi se izvajala ta podpora državam članicam. V osnutku poročila je jasno, da bo glavni cilj Evropskega sklada za stabilnost ta, da se zagotavlja finančna podpora državam članicam, ampak seveda na podlagi programov za prilagoditev, torej izvajanje reform. In to je jasno omenjeno v našem poročilu. Tisto najpomembnejše, kar moramo pričakovati v bližnji prihodnosti, je torej vzpostavitev takšne finančne varovalke kot enotni mehanizem za reševanje, da se torej prispeva k dopolnitvi bančne unije. In da se ustrezno razmisli o povezavi med tem instrumentom, torej mehanizmom za stabilnost oziroma skladom za stabilnost in našim parlamentom. To je pomemben korak naprej, če želimo izboljšati odgovornost in demokratično legitimnost. Poleg tega pa bi se medvladno Eh, sodelovanje s tem še izboljšalo v evroobmočju. Hvala, predsedujoči. Gospod Manka. Hvala vsem kolegom za prispevke. Hvala za pozitivne pripombe. Tudi nekaj kritičnih odzivov je bilo, bom na hitro pokomentiral. Pravite, da evro ni zgodba o uspehu. Mislim pa, da zahvaljujoč Evropskemu mehanizmu za stabilnost je naša valuta postala bolj odporna kot kdajkoli prej. Tudi podpora državljanov za projekt evro je zdaj dosegla najvišjo raven od leta 2002, tako da je Evropa zares postala močnejša, okrepila se je po prebrodeni krizi in naša prizadevanja bodo, so končno obrodila plodove. S tem bi se odzval na kritične besede, ki smo jih lahko slišali v zvezi z evrom. Pa še nekaj bi dodal. Pravite, da bomo zdaj metali denar v nek sklad, pa ne gre za to. Uporabili bomo denar, ki že obstaja. In sam mehanizem bo presojal, ali bi se moralo kaj povečati ali ne, ampak to bo vključeno v avtonomijo tega novega mehanizma in če bi hoteli kaj spremeniti, se bodo o tem morali posvetovati z nami, s parlamentom. No, potem pa na podlagi pogodbe. Nov sklad ne sme podvajati kakršnih koli dejavnosti, ki sodijo izključno pristojnost evropskih institucij, ko gre torej za spremljanje in nadzor ekonomskih in monetarnih politik. To je v pristojnosti komisije in tako bo tudi ostalo. Komisija mora torej zagotavljati, da države članice spoštujejo predpise ekonom, evropskega semestra. Hvala tudi za vse, kar ste povedali v zvezi s preventivnimi ukrepi. Res je. Potrebujemo eh, preventivne ukrepe, pa tudi nekaj, s čimer se bomo lahko odzvali na izredne razmere, če te nastanejo. Prek pakta za stabilnost in rast poskrbimo za dostop na trg ampak treba je poskrbeti za tiste države, ki se ne držijo vseh kriterijev v zvezi z upravičenostjo in te države, kot so Portugalska, Grčija, Španija, Cipr, bodo morale sprejeti ukrepe, da bodo izboljšale situacijo pri sebi doma, tako da bodo eh, zmanjšale tveganja in pre, da, da se bodo s tem zmanjšala tveganja in da bomo preprečili dodatne težave v zvezi z dostopom do financiranja. Hvala lepa, zdaj pa znova vračam besedo so predsedujočemu. Hvala lepa, saj ni več kaj dosti dodati, časovni rok za uložitev amandmajev je 9. januar glasovali bomo v odborih 29. januarja in potem na plenarnem zasedanju februarja. Zasedanje odbora, skupno zasedanje odborov Ekon in Budžet se bo nadaljevalo jutri ob 11. Zdaj pa bomo končali s tem skupnim sestankom in nadaljevali bomo z obravnavo zadev v zvezi, ki so v pristojnosti odbora Ekon.